Sehr geehrte Damen und Herren, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prisrčno pozdravljeni na sestanku odbora za industrijo. Prejeli ste dnevni red in mislim, da verjetno ni kakih dodatnih vprašanj oziroma eh, želja po spremembah. Se pravi, da je s tem sprednjevni red. Tudi nimam dodatnih sporočil, tako da lahko takoj prejdemo na tretje, tretjo točko. Umestni pregled evropskih satelitskih navigacijskih programov, ocena izvajanja prihodnji izzivi in obeti za financiranje. Torej, imeli bomo zakonodajno poročilo na lastno pobudo. Kolega Rimek, ki ga prisrčno pozdravljam, je v našem odbor, odboru pristojen za to temo in prosil je, da danes pripravimo majhno, kratko javno predstavitev, ki bo trajala uro in pol. V naši sredini pozdravljam nekatere strokovnjake, ki so bili povabljeni, gospod Beneto, gospod Barsi Pataki, ki je bil nekaj časa član našega odbora, potem Jean-Jacques Tortura in gospod Tomas Starek. To so strokovnjaki in se jim zahvaljujem, da so vsi prišli na današnjo prireditev in um, od njih si obetamo predvsem, da eh, bomo prejeli ustrezne informacije glede javnih sredstev in obveznosti, za katere gre. Seveda pa gre tudi za. Uh, prihodne izzive v zvezi s tem projektom in da vse to kritično ocenimo. Hvala, da ste vsi prišli in mislim, da sem s tem tudi že zaključil, opravil svojo nalogo. Kot prvega prosim, če dovolite, gospoda Benetoja, da spregovori. Gospod Beneto, beseda je vaša. Pa še enkrat želim opozoriti na to, da naj bi v tem prvem krogu Eh, govorili približno deset minut, eh, torej da nam podate svoje stališče v desetih minutah, tako da bomo imeli tudi možnost postaviti vprašanja in razpravljati o tem in tudi potem še lahko podrobno odgovorite. Hvala, to eh, so bile nekatere tehnične informacije in sedaj ima besedo gospod Beneto. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala vašemu poročevalcu iz odbora ITRE za to, da piše o Galileju. Hvala lepa, da ste me povabili, sam nisem bil nikoli član tega odbora, tako da sem, sem bil povabljen kot predsednik mreže, Evropske mreže, regi, ki uporabljajo vesolsko tehnologijo, gre za mrežo Nereus. Ta mreža obstaja komaj eno leto par besed v zvezi s to mrežo. 26 regij iz 12 držav članic sodeluje v tej mreži, namen obstoja te mreže pa je popolnoma enostaven. Gre za izmenjavo izkušenj na regionalni ravni, predvsem tistih izkušenj, ki so najbolj pomembne pri izvajanju te tehnologije. Predvsem pa želimo izmenjati informacije med posameznimi regijami in tudi med posameznimi evropskimi inštancami. Namen te mreže je torej, da se izmenjajo informacije v zvezi z uporabo vesolskih aplikacij v okviru programa GNSS. O tem ne bomo veliko danes govorili. Predvsem je pomemben program Galileo in tudi program GNSS, ki se ukvarja z satelitsko navigacijo. V okviru mreže je bilo pravljenih kar nekaj izmenjav, tudi delovna skupina sodeluje na tem področju. Kot sem že omenil, mreža obstaja šele eno leto, tako da smo se v okviru mreže lotili relativno majhnega števila zadev. Delovna skupina pa je predvsem razmišljala o vseh temah, s katerimi se ukvarja mreža. Gospod Paulini iz Beneške regije predseduje delovni skupini. Ta delovna skupina je zasedala že kar nekajkrat. V delovni skupini govorijo tudi o izmenjavi informacij v okviru sporazuma, ki je bil sklenjen z GSA. Pomembno je vedeti, kako se razvijajo aplikacije, kako jih uporabljajo evropske regije in instance na evropski ravni. Kar nekaj pogovorov je bilo že opravljenih na to temo, upoštevali smo tako naše želje, kot tudi dejansko stanje na terenu. Razlika je precejšna med enim in drugim. Naj navedem en primer. Kadar govorimo o satelitskih navigacijskih sistemih in drugih zadevah, se omenjajo združenja posameznih podjetij, grozdje, potem eh, raziskovalni centri in tako naprej. V odboru smo ugotovili, da gre za razpravo, ki se ne bo pravzaprav nikoli zaključila. Namreč, katere industrije same razvijajo to vrstne aplikacije za satelitsko navigacijo? Gre za velike industrijske akterje, ki sodelujejo v grozdih ali gre bolj za male in srednje velika podjetja? Ugotovili smo, da si glede tega nismo soglasni. Sam zastopam tu mrežo Nereus. In po našem mnenju bi male in srednje velika podjetja morala odigrati pomembno vlogo. Mislim, da bi morali ta podjetja spodbujati pri opravljanju vseh funkcij. V okviru GSA Galileja je bila spostavljena tudi skupina Pegas. Podali smo že svoj predlog tej skupini GSA smo prosili, da naj se vzpostavi opazovalni center, tako na ravni vsake posamezne regije, kot tudi medregijski opazovalni center, v okviru katerega bi ugotavljali, katere regije so najbolj primerne za uporabo navigacijskih satelitskih sistemov. Želeli smo opraviti neke vrste kartografsko delo, na tem zemljevidu bi potem ponazorili tiste regije, ki so najbolj primerne za uporabo tovrstne tehnologije. Predvsem želimo regije med seboj povezati. Nima smisla iskati nove tehnologije, uporabiti je treba tisto, kar že obstaja. Povezati je treba posamezne akterje, ki delujejo na tem področju, ti bi potem lahko med seboj bolje sodelovali. Vsi poznate aplikacije, ki se jih uporabljajo v transportu, kmetijstvu, v zdravstvu. Aplikacije, ki se uporabljajo naprimer pri spremljaju namakalnih sistemov in tako naprej. To so bistvene satelitske aplikacije. Mislim pa, da vsi premalo dobro poznamo tisto, kar se uporablja na ravni posameznih regij in evropskih institucij. Delovna skupina v okviru Nereusa je pripravila tudi dokument, ki je bil objavljen novembra leta 2009. Mislim, da je ta dokument zanimiv, pomemben. Naj navedem tri predloge, ki se mi zdi, da bi jih morali spostaviti. Prva zadeva, na ravni samih regij potrebujemo veliko večjo mero gotovosti glede tega, kako se bo nadalje razvijal program Galileo. Ne bom sedaj na tem mestu govoril o zgodovini Galileja, o bistvu Galileja, seveda ne. Mislim pa, da je popolnoma jasno, da je treba na terenu samem vključiti tudi mala in srednje velika podjetja. Če želimo to storiti, pa potrebujemo določena jamstva za prihodnost, glede tega, kako se bo Galilejo razvijal. Druga zadeva, kako bo s financiranjem teh aplikacij in z nadaljnim razvojem satelitskih aplikacij. V sedmem okvirnem raziskovalnem programu smo predvideli tudi finančna sredstva za regije. Zdi se mi, da bi tudi v zvezi s tem morali izmenjati mnenja o tem, kako bi lahko združili finančna sredstva zlasti na evropski ravni. Predvsem bi morali ugotoviti, kako bi lahko združili ta sredstva in jih potem ustrezno porazdelili tudi v okviru sedmega okvirnega programa. Uporabiti bi morali tudi evropski socialni in regionalni program, programe FEDER. Ti programi so že kar nekaj časa predmet razprave, če ne že zadnjih deset let. V okviru programov FEDER bi morali uporabiti sredstva, ki jih imamo na voljo. Če bi uporabili ta sredstva, bi lahko zelo dobro dopolnili tista finančna sredstva, ki so na voljo v okviru sedmega programa. In še tretja zadeva, ki je bila tudi spostavljena v okviru delovne skupine mreže Nereus. Nujno je treba razširiti tako znanje kot informacije. Morda boste presenečeni na tem, kar bom povedal, ampak na samem terenu, ko gre za razvoj aplikacij, deluje relativno majhno število akterjev, ki bi bili seznanjeni s celotno zadevo, ki bi poznali vse aplikacije, ki so na voljo v programih kot je Galileo. Pogosto mala in srednje velika podjetja, ki jih skušamo vključiti v naše delo, ne poznajo dovolj dobro tega področja, tudi na ravni večjih akterjev, je še vedno očitno veliko pomankanje informacij. Tako da bi morale instance na evropski ravni storiti več v zvezi s tem. Več bi morale povedati v zvezi z programom Galilejem, v zvezi z aplikacijami, ki so na voljo v okviru programa. Te informacije trenutno namreč niso na voljo in niso dovolj razširjene. Tako Galilejo kot EGNOS sta relativno neznana programa na ravni regiji. Naprimer v regiji Midi-Pirene iz Francije zelo malo ljudi ve, kakšen je odnos med EGNOSom in Galilejem. Tudi v tisti regiji, kjer deluje EGNOS, regija sodeluje z drugo regijo v Španiji, v Madridu, ni dovolj znanja o tem, kaj pravzaprav je EGNOS, kaj je Galilejo. Signal EGNOS bo seveda uporabljen pri navigacijskih sistemih. Tudi civilno letalstvo lahko uporablja ta signal, mislim, da je to odločilnega pomena. Zato bi sedaj še enkrat rad podaril to, kako pomembno je, da posredujemo informacije v zvezi s tem, kaj je EGNOS, kaj je program Galileo. Evropski državljani res poznajo GPS, morda so že slišali za Galilejo, kakšen pa je odnos med Egnosom in Galilejom, pa velika večina ljudi ne ve. Zato bi res morali bolje posredovati informacije. Naj vam navedem nekaj primerov, zato ker se mi zdi vseeno precej zanimivo navesti nekaj primerov za ponazoritev, pa tudi za nadalje razmišljanje. Na voljo imamo kar nekaj informacij, do katerih smo prišli v okviru izkušenj posameznih regij. Mislim, da bi morali zelo jasno posredovati naslednje informacije. Satelitski navigacijski sistemi niso relevantni samo za tiste regije, kjer bi lahko nadalje razvijali to vrstne aplikacije, temveč tudi za druge regije. Naprimer, v Bremnu. Trenutno ugotavljajo, kako bi lahko izboljšali celotno logistiko tovornega prometa, prometa s pomočjo zabojnikov, kako bi lahko pri tem uporabili satelitsko navigacijo. Potem naslednji projekt, ko gre za pristanišča, gre za projekt Seagate, v pristanišču v Rostoku uporabljajo ta sistem za natančno opredeljevanje. Poleg teh dveh aplikacij je treba izpostaviti še en navigacijski sistem, ki ga uporabljajo v Beneški regiji in sicer za nadzorovanje prometa v območjih visokega tveganja. Tisto, kar razvijamo na področju morskega prometa, lahko uporabimo tudi na področju kopenskega prometa in tudi v letalskem prometu. Naprimer, sistem Krista, ki ga razvijajo predvsem v Tuluzu in v Bordoju, predvsem na letališčih. Gre za upravljanje s transportom in za nadzor in uporabo vseh satelitskih tehnologij. Potem pa je tu še nudenje pomoči osebam z omejeno mobilnostjo in oseb, slabovidnim osebam. V zvezi s tem se razvija projekt v Varšavi. Lahko bi vam naštel še več primerov, ampak želel sem samo izpostaviti tiste, ki so najbolj pomembni. Vedeti pa je treba, da za vse te projekte potrebujemo zadostna finančna sredstva. Trenutno se vse izvaja v obliki industrijskih pilotnih projektov. Vedno znova pa se ponavlja en in isti problem, namreč kako iz tega pilotnega projekta stvari dati na trg kako iz industrijskih pilotnih projektov stvari spraviti na trg. To je velik izziv, s katerim se soočamo. Tudi mala in srednja velika podjetja vedno znova naletijo na precejšne težave pri dajanju svojih proizvodov na trg. Pridajo do ravni prototipa, potem pa se stvari zapletajo. Toliko zaenkrat v zvezi s tem lahko se potem v tekom razprave še vrnemo na katere izmed toč. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Pataki, prosim. Gospa kolegica. Hvala lepa, spoštovani predsednik odbora ITRE, spoštovani poročevalec, gospe in gospodje. Najprej hvala lepa za vaše povabilo. Uredba GNSS, ki smo jo sprejeli leta 2008, je spremenila programe GNSS. Letos bi naj Evropska komisija predstavila umestno poročilo o GNSS programih. Zato pozdravljam pobudo ITRE o poročilu na lastno pobudo. V svojem prispevku danes bom analizirala rezultate, ki smo jih dosegli na tem področju do sedaj. Potem pa bom skušala izpostaviti najpomembnejše izzive, ki so še pred nami. Odločitev o Galileju, ki je bila sprejeta strani sveta in parlamenta leta 2008, je omogočila nov zagon. Lahko rečemo, da je ponovna nova usmeritev programa bila uspešna. Zato moramo seveda se zahvaliti komisiji. Program smo ponovno zagnali, ga pospešili in program je tudi postal pregleden. Izvajanje programa je postalo bolj dinamično. Struktura upravljanja tudi deluje. V svoji novi vlogi kot upravljavec programa je komisija lahko veljavila sisteme sprejemanja odločitev in zagotovila, da imamo tudi potrebni okvir na razpolago. Večletni sporazum, ki so ga podpisali z Evropsko vesoljsko agencijo, tudi bolj jasno opredeljuje vlogo in odgovornost te agencije, ki je posrednik pri razpisih. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je sedaj s forumom o medinstitucionalnem sodelovanju glede Galileja prišlo do tesnega sodelovanja med parlamentom, komisijo in svetom. Strukture so torej že na voljo in tudi delujejo. Kar se parlamenta tiče, pa lahko ponovno premislimo o njegovi nadzorni vlogi v dveh vidikih. Najprej, kar se statusa glede postopkov komitologije tiče, po drugi strani pa je priporočeno, da bi parlament okrepil nadzorno vlogo v tem forumu med institucijami o Galileju. In tako bi lahko ponudili tudi seveda naša mnenja. Če bo potrebno, bo parlament obvestil pristojne odbore o dejavnostih v tem forumu. Ne pozabimo, gospe in gospodje, S tem forumom je parlament tudi prevzel odgovornost za program. Novi finančni model, sredstva, ki jih je dala na voljo skupnost v okviru uredbe GNSS, omogoča vključitev to tudi EGNOS. Prav tako to omogoča, da začnemo z razpisi. Imamo že šest delovnih svežnjev. Odbor za evaluacijo razpisov je že podprl razpisni postopek za polno operativno sposobnost. Trije od šestih delovnih svežnjev so že bili podeljeni in kar precej satelitov in pogodb o teh je bilo že podpisanih. Podpis pogodb za glavne delovne svežnje, ki, pri, pri katerih podpisa še ni bilo, pa je pa pričakujemo v prvi polovici leta 2010. Seveda lahko pričakujemo tudi nekaj zamud v postopku razpisa, vendar pa to ne bo ogrozilo programa samega. Vendar pa se moramo ukvarjati z uravnoteženo udeležbo industrije na vseh ravneh. Tukaj moramo vključevati MSP-je po vseh državah članicah. Tukaj gre za uredbo člen 12a2. In tega nismo v celoti uresničili. Poleg tega pa imamo tudi postopek dvojih virov. Tukaj gre za uredbo člen 12a3d, prav tako ima nekatere pomankljivosti pri postopki glede delovnega sežnja 4. Resnično bi želela svetovati parlamentu, da bi se tega vprašanja lotil bolj delovno. Kar se tiče upravljanja proračuna, pa želim spomniti na to, da na podlagi posebnega poročila računskega sodišča je parlament zahteval od komisije, da pripravi najnovejše podatke, ki bi jih lahko logično vključili v mestni pregled. Lahko nas skrbi, da imamo malo manevrskega prostora, kar se proračuna tiče v fazi polnega operativnega delovanja. In to seveda izhaja iz tega, da smo porabili preveč denarja za fazo validacije v orbiti. Prav tako je pomembno tudi to, da dobimo pomembne informacije od komisije. Nadaljna težava je, da je skupnost pridevala 3405 milijonov sredstev na tem področju, vključujoč 400 milijonov, ki bi naj prišli iz sedmega okvirnega programa. Morda bi bilo dobro, če bi premislil parlament o tem, ali ne bi ta znesek imel lahko negativnega učinka na zelo pomembne raziskave. Kar se napredka pri projektih in izvajanju leteh tiče, je težko jasno izraziti stališče. Čeprav lahko prihaja do nekaj zamud, to ne bo ogrozilo realizacije projektov. Žal, dokumenti komisije ne primerjajo statusa projektov z izvornim delovnim načrtom, zato tudi ne moremo oceniti stroška projekta predlagam, da bi parlament zahteval več informacij o tem strani komisije v tem poročilu. Nekatere pripombe lahko pa podamo že sedaj. Kar se EGNOSA tiče, lahko cenimo to, da se je certifikacijski postopek za civilno letarstvo že začel. Kljub temu pa je še prav posebnega pomena, da nobena država članica ne bo v položaju, ko bi imele te države članice samo delni EGNOS signal ali da ta, ta signal sploh ne bi bil na voljo na njihovem ozemlju ali na delu njihovega ozemlja. Prav tako potrebujemo akcijski načrt za GNSS, kjer bi našteli praktične ukrepe, ki jih potrebujemo, da zato, da bi evropska industrija lahko stopila na ponavljajoči, oprostite, pojavljajoči se trg GNSS. Gospe in gospodje, v drugem delu pa naj spregovorim o izzivih, s katerimi se bomo še soočali. Pričakujemo predloge komisije v okviru prihajajočega umestnega poročila. Od ponovnega zakona programa se je globalno okolje spremenilo, kar se tehnologije in gospodarstva tiče naši konkurenti, ki so včasih tudi partnerji, so postali močnejši in lahko predvidevamo, da jih tudi zelo hitro napredujejo. Tukaj govorim predvsem o navigacijskih projektih, ki izhaja iz vojaškega sektorja. Ti projekti krepijo našo konkurenčnost pri uresničevanju in financiranju. To pomeni, da se globalni trg za Galilejo, je, da se je zožil. Kljub temu pa moramo dobiti ustrezen odgovor iz tega umestnega poročila, kako bi lahko stvari izboljšali. Naj izpostavim tri točke, ki so najpomembnejše. Prvič, Egnos in Galileo sta oba civilna programa in naši konkurenti imajo vojaške proračune. Zato bi se mi zdelo koristno, če bi okrepili in pospešili uporabo predpisanih javnih storitev, kar bi tudi spodbudilo programe GNSS. Drugič, Evropa postaja vedno bolj odvisna od, satel, od satelitsko-navigacijskih storitev. In eh, to ima vpliv na zelo veliko strateških področjih. In zato moramo pospešiti naše dejavnosti, ki so navedene v akcijskem načrtu. Prav tako si želim krepitev standardizacijskih dejavnosti in združljivost in medoperabilnost, kar se teh projektov tiče. Prav tako mora parlament izpolniti svojo vlogo glede teh tem. Tukaj gre za uredbo GNSS člen 6.2. Prav tako moramo tehnologijo Galileo razviti kar se da hitro v kontekstu izvozne politike skupnosti, da bi lahko sprejeli potrebne nadzorne ukrepe, kar se občutljivih dobrin tiče. Naj sedaj navedem še najpomembnejše naloge nas kot lastnika sistema. Vloga lastnika sistema je popolnoma nova za skupnost in zato moramo sprejeti pomembne daljnosežne ukrepe. Prvič. Odločitev o upravljanju in financiranju faze Galileja po letu 2013. Gre pa tudi za pripravo na naslednjo finančno perspektivo. Evropski programi GNSS ne bodo sprejeli še ene slepe ulice, kot smo to imeli leta 2008, ko smo morali zadevo popraviti. Potrebujemo zelo hitro in jasno identifikacijo najpomembnejših gospodarskih vidikov in potem tudi pravnih, pogodbenih in finančnih struktur. Drugič, kar se opredelitve režima odgovornosti za satelitsko navigacijo tiče, vse to moramo izboljšati, tudi kar se EGNOSA tiče, tako da bi ublažili eh, tveganje odgovornosti kar se tiče nekaterih najpomembnejših aplikacij za varnost. Tretjič, posebni elementi v tem sistemu bodo tudi morali biti operativni, tisti, ki še manjkajo. Prav tako je pomembno zagotoviti intelektualne pravice intelektualne lastnine za vse programe. Evropska unija potrebuje Evropski radio navigacijski načrt. Izboljšati moramo navigacijsko infrastrukturo in storitve po vsej Evropi in vse skupaj narediti koherentno. To je še ena naloga programov GNSS, vendar pa ne bomo dosegli uspešnega delovanja, če ne bomo imeli splošnega dogovora. Kot neposredno izvoljen organ mora Evropski parlament sprejeti v tem oziru zelo odgovorno vlogo gospe in gospodje. Upam, da bo parlament spremljal, programe GNSS kot eh, strateško zelo pomembno nalogo in da bo prevzel vodilno vlogo v tem postopku. Pri vašem delu vam želim veliko uspeha. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Prisrčna hvala, gospi Barsi Pataki. Naslednji pa je na vrsti gospod Tortora. Thank you. Uh, <clears throat> Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi se vam rad prisrčno zahvalil za povabilo, da lahko odboru povem nekaj več o programu. na začetku bi vas rad spomnil na to, da je leta 2008 Evropsko računsko sodišče opravilo revizijo in ocenilo zmogljivosti komisije za upravljanje tega programa. Revizija je bila zagotovo pomembna. Ne bom se vračal na sama priporočila in zaključke iz revizije, ki so bili takrat tudi predstavljeni. Uh, Rad bi samo povdaril to, da je upravljanje s tem programom zelo zapletena naloga, da je tudi izgradnja zmogljivosti iz ničle res zahtevna naloga in veliki ziv. Od takrat je bilo loženega precej truda in napora, zato bi se rad komisiji tudi zahvalil za vse delo, ki ga je upravila pri upravljanju s programom Galileo. Evropska komisija se danes predvsem osredotoča na nadzor nepovratnih sredstev, na postopke, na pravne in upravne naloge. Z vidika industrije še vedno obstaja precej pomankljivosti v komisiji, kar zadeva samo upravljanje s tem programom. Bom kasneje bolj natančno pojasnil, kaj imam v mislih. Kar zadeva samo upravljanje s programom. Program je treba upravljati na politični ravni. Tu zagotovo vsi pričakujemo, da bo komisija prevzela vodilno vlogo. Poleg tega pa je treba program upravljati tudi na tehnični ravni tu lahko vsi nudimo podporo komisiji, tudi Evropski parlament. Predvsem pa je treba s tem upra programom upravljati z industrijske plati. Zato se mi zdi, da je treba pravila, ki se uporabljajo na tem področju, spremeniti. Res je, da lahko nudimo podporo na tehnični ravni, vendar ne moremo nadomestiti komisije. Treba je zagotoviti vodstvo na politični ravni. Evropska komisija mora tudi igrati pomembno vlogo in tu ni nobenega dvoma. Vendar je treba prilagoditi tako samo strukturo komisije kot njena pravila, kajti le na tak način se bo lahko komisija bolj ustrezno in primerno soočala s dejanskim stanjem v industriji težko je vzpostaviti dobro sodelovanje med odvetniki, pravniki in strokovnjaki iz industrije. S programom namreč ni možno upravljati samo z finančne ravni, treba je poznati industrijo, vedeti morate, kaj industrija lahko stori, česa ne more. Treba je vedeti, da z vsako odločitvijo, ki jo sprejmemo, moramo ohraniti tudi razvojne zmogljivosti evropske industrije. Te zmogljivosti pa potem neposredno vplivajo tudi na evropsko suverenost in zmogljivost Evrope, da zagotavlja svojo avtonomnost v vesolju. Kaj pa samo upravljanje s programom Galileo? Na prosojnici sem zapisal, da mora biti osebje usposobljeno, da mora imeti določene veščine in znanja. Treba je imeti tehnično znanje, pravno znanje, znanstveno, finančno in industrijsko znanje in veščine. Kako naj se to znanje pridobi, ni industrija tista, ki bo opredeljevala, kako naj se vse skupaj organizira. Vprašanje pa je, ali naj to nalogo prevzame komisija ali pa naj se komisija bolj zanaša na Evropsko vesolsko agencijo. To sta dve možnosti, ki ju danes preučujemo. druga prav tako pomembna stvar je, da se zagotovi stalno osebje, da se zagotovi neka kontinuiteta. Zagotoviti je treba določeno stabilnost tudi tekom let. če je ta prehodnost osebja prevelika, potem se ne more zagotoviti stabilnost in kontinuiteta. Veliko je bilo že storjenega za to, da se spremenijo postopki glede samih javnih naročil, postopke javnega naročanja smo prilagodili vesolskemu programu. Zagotovo bomo morali čez nekaj mesecev ponovno govoriti o tem, kako se izvajo razpisi in javna naročila. Prav tako pa je treba zelo natančno opredeliti odgovornosti. Namreč le na tak način bodo lahko vsi akteri odigrali svojo vlogo v celotnem upravljanju s programom. Kaj pa, če si pogledamo stvari še širše, da se ne osredotočimo samo na Galilejo? Zagotovo bo Galilejo pomembno prispeval tudi k zmogljivosti komisije pri upravljanju z vesolsko infrastrukturo, ki je trenutno še v fazi oblikovanja naprimer program Cesar za civilno letalstvo, potem lansirniki, GMES in tako naprej. Tisto, kar počnemo v okviru Galileja, je zagotovo bistvenega pomena tudi pri opredeljevanju prihodnosti teh programov. Tisto, kar je postavljeno na kocko, pa je zmogljivost pri upravljanju. Uh, ne samo razvojne faze, temveč tudi posameznih operacij. Govoriti bo treba o sofinanciranju na področju vesolja, tudi ko gre za raziskave in trženje. Če zaključim, industrija potrebuje stranke in potrošnike, ki vedo, kaj hočejo in kaj lahko pričakujejo. Industrija pa mora delovati kot nek umestnik med potrošniki in evropskimi institucijami. Hvala. Prisrčna hvala, gospod Tortura. Sedaj pa je na vrsti gospod Starek, ki pa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 Spoštovani, spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa, da ste me povabili na to predstavitev, kajti Češko zelo zanimajo vse dejavnosti na tem področju, ki se ukvarjajo s sistemom satelitske navigacije. Nakratko bi rad najprej se predstavil. Ime mi je Tomaš Tarek. Sem predavatelj na tehnični univerzi v Pragi, deloma pa imam tudi svoje podjetje, kjer razvijamo inteligentne transportne sisteme. Rad pa bi povedal več o uporabi aplikacije Galileo. Torej, za začetek sem naštel najpomembnejša področja, glede Galileja. Najprej bi rad predstavil nekatere korake, ki bi jih morali narediti v začetni predoperativni fazi. V tej fazi mislim, da moramo resnično dobro razmisliti o strukturi poslovanja storitev, ki so povezane z Galilejem. Da bi nam to uspelo, bi morali najprej razdeliti aplikacije med različne storitve. To pomeni, na določeni ravni bomo imeli odprtost storitev Galileja. In tukaj bi to lahko dali v kategorijo tržnih aplikacij, ki niso povezane z varnostjo. Potem pa imamo tudi storitve, ki so povezane z varnostjo in ohranjenjem življenja. In potem imamo tudi poslovne storitve. To je vse ključnega pomena, kajti tukaj gre za poslovni model in različne ravni predstavljajo tudi različno velikost skupine potrošnikov. kako bomo izdelali ta načrt, to razmerje, kar se aplikacij Galileja tiče, mislim, da moramo tudi zelo dobro analizirati trg, tudi kar se aplikacij tiče. Tukaj seveda moramo razmišljati tudi o obdobju po letu 2015. Naj povem, da smo začeli izvajati nadzor trga glede GNSS, to je programska oprema leta 2009 in to bo veliko pomoč po vsej Evropi na tej podlagi, bi lahko dosegli napredek tudi, kar se poslovnega modela tiče. Ta programska oprema temeli na različnih bazah podatkov in domnevah. Imeli smo kar precej študij, pa tudi seveda podatki prihajajo iz okvirnega programa za razvoj. Če resnično želimo vzpostaviti poslovni model za Galileo in si želimo vključiti tudi različne ravni storitev Galileja, potem si moramo zastaviti začetno vprašanje, ali pričakujemo, da bo ta model samozadosten poslovni model. Kajti tukaj lahko rečemo, da želimo si, da bi to bil samozadosten poslovni model za operativno fazo Galileja. Lahko pa tudi rečemo, ne, tega si ne želimo. In potem je, so seveda tudi učinki drugačni. Večina aplikacij, kjer bomo uporabljali Galileo, bo javnih. To pomeni, da bodo tudi prednosti javne. In odločiti se moramo, kako bomo te prednosti izkoristili v naših analizah. Če rečemo, da definitivno si želimo samo zadostnosti ali po drugi strani definitivno si tega ne želimo, In želimo govoriti seveda tudi o družbeno-gospodarskih prednostih, potem je to nekaj, o čemer mora seveda razmišljati tudi Evropska komisija, glede na to, da je potrebno zagotoviti zadostno raven financiranja, glede na te številke. In če si ogledamo graf desno zgoraj, lahko vidimo, da gre tukaj za oceno prednosti aplikacij Galileja. Največji del socialno-gospodarskih prednosti bo v cestnem sektorju, kot sem že dejal. pravzaprav gre za štiri najpomembnejše sektore. Cestni sektor, kmetijstvo, letalstvo in tudi storitve, ki temeljijo na lokaciji. Torej, kot lahko vidimo, je zelo pomembno razlikovati in zato se moramo tega zavedati in se tudi odločiti, kako bomo ravnali s tem pri našem poslovnem modelu. Kar se tržnih priložnosti za Galilejo tiče po obdobju leta 2015, obdobju po letu 2015, je seveda možno pričakovati povečanje aplikacij, ki bodo izhajale iz te uredbe. In tukaj gre naprimer za elektronsko pobiranje pristojbin, e-klic, potem pa tudi za transport nevarnih dobrin. Tudi o tem zelo veliko govorimo na evropski ravni. Torej, aplikacije, ki temelijo na uredbi, bodo doživele porast in to je dobro. Verjetno bo to pomenilo tudi velik potencial za dodano vrednost, za storitve dodane vrednosti. In to bo potem tudi del odprtega sistema Galileo. Kar se tržnih aplikacij tiče, glede na natančno lokalizacijo, imamo danes že kar nekaj zelo pomembnih projektov v Evropski uniji. ti so zelo pomembni. Gre naprimer za avtomatični sistem za pomoč pri vožnji, pa tudi seveda za to, da veliko potrošnikov prihaja iz avtomobilskega sektorja. In tako bo tudi v prihodnosti. In ne nazadnje, kar se posebnih aplikacij tiče, je seveda jasno, da se zelo hitro razvijajo vojaške aplikacije. Gre naprimer tudi za to, da bi reševalne službe lahko natančno ugotovile, kje se žrtev nahaja. Potem pa gre tudi naprimer za uporabo teh aplikacij na voznih stezah različnih letališč. Torej, kaj lahko zaključimo? mislim, da moramo izpostaviti in mislim, da je bilo to omenjeno tudi že v prejšnji predstavitvi, aplikacije, ki imajo visoko sistemske zahteve. In to pomeni, da bi spodbudili tudi področje javnih storitev. Potem pa gre tudi za odprtost storitev Galileja. tukaj imamo velik trg, naprimer pri avtomobilski navigaciji, potem pa tudi pri plačilu, ko in kako vozimo. Prav tako je pomembno ugotoviti, da je trg za opremo GPS že zelo razvit in zelo velik. In mislim, da gre tudi za pomembno vprašanje marketinga, za marketing, da predstavimo prednosti Galileja. To je lahko zelo dolgotrajen postopek. Zaključek pa je sledeč. Ne smemo čakati, začeti moramo takoj s pozitivnimi kampanjami, da bi tako spodbudili uporabo storitev Galileja v smislu odprtosti, odprtih storitev naj zaključim. Še zadnja prosojnica. Ta je nekoliko drugačna od ostalih. Rad bi izpostavil nekaj. Galileo je vedno omenjen kot ključni del boljše uporabe sistemskih parametrov nekaterih primerjih, kot sem omenil, avtomobilska navigacija je grelojo ključnega pomena pri končni aplikaciji in zato bodo samo parametri Galileja tisti, ki bodo vplivali na uspešnost. V veliko primerjih pa imamo tudi drugačne brežične komunikacije. Tukaj govorimo naprimer o komunikaciji med avtomobilom in infrastrukturo in med avtomobili. Če se ogledamo to sliko, lahko vidimo, da ne gre samo za izpolnitev vseh sistemskih parametrov. Gre tudi za to, da bo tukaj potrebno vključiti tudi telekomunikacijske storitve. Lahko da bomo imeli aplikacijo, ki bo delovala odlično, vendar pa bo javnost morda dobila aplikacijo, kjer pa parametri ne bodo tako uspešni, vendar pa ne zaradi Galileja, temveč zaradi drugih vidikov, kot je komunikacija. In za zaključek naj pozamem nekaj korakov, ki vodijo do operativne faze in do poslovnega modela. Mislim, da je resnično pomembno vključiti vse države članice v to pripravljalno fazo. Naprimer, potrebno je prispevati k programski opremi o nadzoru trga GNSS, Prav tako se je potrebno osredotočati na projekte, ki so povezani s satelitsko navigacijo. In tudi se je potrebno osredotočiti na tehnologije, ki bodo pomembne v prihodnosti. In ne nazadnje, končna uspešnost aplikacij na podlagi Galileja bo povezana tudi z drugimi vidiki. Hvala lepa za vašo pozornost darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Najlepša hvala vsem štirim strokovnjakom. Hvala predvsem tudi za to, da so se držali predvidenega časa, tako da imajo sedaj možnost kolegice in kolegi, da postavijo vprašanja, da dajo pripombe. Torej, sedaj odpiram razpravo. In imate možnost, da postavite vprašanja, gospod Brezina.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 ne samo kar se aplikacij, pa tudi kar se tehnologij, ki jih uporabljamo, tiče. Katere so tiste najpomembnejše prednosti? Ne gre samo za aplikacije, gre tudi za tehnologijo, ki jo moramo poštevati in razvijati in to je zelo pomembno za Evropo. Prav tako pozdravljam vse podatke v okviru mreže Nereus. In prav tako zelo cenim predstavitev gospe Barzi Pataki. Kot vsi vemo, je bilo njeno ime v prejšnjem mandatu tesno povezano s projektom Galileo. Potem pa tudi gospod Portora. Ko sem prebral študijo o projektu Galileo, sem imel občutek, da še nimamo prave strukture upravljanja in govorimo o vseh ravneh. Predstavitev gospoda Tortore je to samo potrdila. Vidimo lahko, da nimamo pravih opredelitev, kar se tega področja tiče. Kar pa se aplikacij tiče, ki so bile predstavljene in kjer smo skušali opisati uporabo te tehnologije zgolj delno sicer, vendar pa vseeno bi se rad zahvalil za vse te podatke. Sem poročevalec o senci za svojo politično skupino, rad bi se vam prisrčno zahvalil vsem, Sedaj pa vprašanje, kar se upravljanja in organizacijske strukture tiče. Organizacijska struktura, ki bi lahko pomaknila celoten projekt naprej. Ali imate kakšne zamisli glede te organizacije, ki bi bila potrebna, strukture organizacije, ki bi bila potrebna? Vem, da je to zelo obsežno vprašanje, vendar pa morda mi lahko samo navedete pomembne dokumente, kjer si lahko to prebere. Gotovo pa je treba poskrbeti za organizacijsko strukturo. To je eden najbolj zahtevnih projektov, na katerega sem naletel do sedaj. Hvala lepa. Hvala, Angelika Nipler. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi strokovnjakom. Opravičujem se, da sem prišla prepozno v dvorano, tako da sem slišala samo še eh, predstavitev zadnjega strokovnjaka, ampak tudi to se mi je zdelo zelo zanimivo. In želim eh, iz politične perspektive postaviti vprašanje, katera politična vprašanja si moramo v tem trenutku zastaviti v odboru in tudi na plenarnem zasedanju. Tu se obračam predvsem na zadnjega govornika, ki je govoril o pripravljalnih eh, korakih za operativno fazo. Torej, eh, ali želimo imeti sistem Galileo, ki se bo sam vzdrževal s svojimi gospodarskimi storitvami, ali pa bomo zelo dolgo ali mogoče celo vedno imeli opraviti s sistemom, ki ga bo treba financirati iz proračuna. Ali je to osrednje vprašanje, ki si ga moramo postaviti politično? ob tem, kar je upravičeno vprašal gospod Brezina glede struktur upravljanja. Tudi tu sem radovedna, kaj, kako bodo odgovorili strokovnjaki. Ampak kot rečeno, kako bi lahko ob koncu dneva zgledal sistem Galilejo, ali bo to nekaj, kar se bo samo vzdrževalo in ali eh, si to sploh želimo in ali je to sploh realistično. Če se spomnim dolge zgodovine Galileja, ki se je začelo kot model eh, PPP, torej tako je bilo zamišljeno in spomnim se, da je bilo rečeno, da to naj ne bi bil nek poslovni model. Eh, in zato se potem eh, ta načrt v zvezi s eh, javno-sosebnim partnerstvem tudi ni uresničil oziroma ni bil uspešen. Torej, ali si lahko predstavljate scenarij, da bi Galilejo se v bistvu financiral sam? Hvala. Kolega Enšu. Dinte, voja vedo, on treba je forte skurte. In primor rend, kend kred speciali. Hvala lepa, dve zelo kratki vprašanji. Ali vsi današnji strokovnjaki verjamejo, da bo sistem Galilejo v celoti operabilen zelo kmalo? In drugo, podan je bil predlog, da bi bil ta projekt finančno vzdržen. Se vam zdi, da bi mi v Evropski uniji, ki zastopamo evropske državljane, lahko kakorkoli usilili vsem tistim, ki delujejo v transportu, ta sistem Galilejo, da bi morali vsi preiti na sistem Galilejo. Bi morda bilo to zadostno upravičilo za vsa uložena finančna sredstva. Se bo lahko ta sistem kdaj sam financiral? Hvala. Gut, ich sehe im Moment keine Fragen. Dobro, ne vidim dodatnih vprašanj, zato predajam besedo spet strokovnjakom. Najprej kolegica Pataki. Eh, eh, Dovolite, da najprej eh, odgovorim na vprašanje gospoda Brezine in gospe Niblerjeve. Tako kot sem povedala v svoji predstavitvi, je gospodarska in tehnološka situacija danes drugačna uh, od eh, takrat, ko smo začeli projekt Galileo. Torej, in to moramo ustrezno upoštevati. Naši konkurenti imajo vsi Eh, prijemajo denar iz vojaških proračunov in imajo možnost, večje možnosti, kar zadeva financiranje. Zato bi bilo po moje zelo pomembno, da se čim prej vzpostavijo ti predpisane javne storitve PRS, kajti to bi bila pomembna opora za naš sistem. Sicer Torej, pri nas gre za civilni sistem in ne za vojaški sistem, ampak več držav članic bi eh, to naj sofinanciralo. In zato se mi zdi, da je to pomemben vidik ti PRS-i. Z druge strani pa smo prejeli od komisije dokument, torej delovni načrt za leto 2010 in v tem načrtu piše, da se moramo politično odločiti eh, za model, ki ga želimo uporabiti za operativno fazo. In potem nam eh, komisija lahko odgovori na vsa vprašanja glede odgovornosti, pa tudi na druga eh, odprto vprašanje. Torej, mislim, da moramo mi kot parlament najprej eh, si ustvariti jasno sliko o možnostih, ki obstajajo na tem področju in predvsem tudi kakšno odgovornost prevzimamo oziroma želimo prevzeti in na osnovi tega se lahko odločimo eh, za določen model. In drugo vprašanje je, ali bo Galileo omogočil dovolj prihodkov. Najbolj pomembno vprašanje pa mojem mnenju je, torej, kakšna bo naša soodgovornost kot uh, uh, javnost. In glede vprašanja strukture, pa mislim, da bi v operativni fazi najprej naj izbrali nek javni model. Vse nove tehnologije potrebujejo več let, da se uveljavijo. In če je potem tako daleč, da vemo, sto odstotno vemo, da bo stvar uspešna, da bo to delovalo, potem bi lahko vključili tudi zasebni sektor in zato mislim, da bi bilo neobhodno potrebno za prvo operativno fazo več let še naprej projekt eh, držati eh, torej, eh, v javni pristojnosti. Seveda pa se postavlja vprašanje, koliko to stane in mislim, da nam bi komisija morala pač jasno odgovoriti na to in potem bi se lahko odločili. Hvala. Hvala lepa, gospod Beneto. Če se vrnemo nazaj na vprašanje financiranja, že prej sem povedal, da je treba financirati kar nekaj aplikacij v okviru mreže Nereus in tudi drugih programov. Že kar nekaj let se zastavlja vprašanje financiranja GNSS-a. Že v času avstrijskega predsedovanja se je izvajal precejšen pritisk za to, da bi se uporabila tudi zasebna sredstva iz zasebnega sektorja. Pri programu Galileo GNSS pa je bilo zelo hitro rečeno, da če bomo iz zasebnega sektorja financirali to vrstne aplikacije, potem bomo zašli v težave. Moram reči, da sem presenečena nad današnjo razpravo o Galileju. Namreč na ravni regiji se ne zastavlja enakega vprašanja glede Galileja, kot se zastavlja glede GNSS-a. Komisar Verhoegen je na srečanju v Lilu rekel, da naj bi leta 2012 ali leta 2013 brezplačno ponujali satelitske storitve tudi za nadaljni razvoj drugih aplikacij. Na voljo imamo program Doris, ki je bil predviden v sedmem okvirnem programu, sedem do osem držav, ki sodeluje v mreži Nereus, vzpostavlja neko območje, v katerem bi do leta 2012 pripravili določene aplikacije, če bodo pridobljena sredstva. V programu Doris iščajo javna sredstva, državna sredstva, regionalna sredstva, tudi strukturna sredstva, zato da bi razvijali aplikacije GNSS. Mislim, da se je razprava o Galileju oblikovala na nekoliko drugačen način. Ko gre za vprašanje transporta, se pogosto izpostavljajo tudi vprašanja kmetijstva, vprašanja pomorskega prometa. Razprava jasno kaže, da je veliko lažje vzpostaviti nek način poslovanja v okviru Galileja kot GNSS-a. pri GMS-u e so zadeve potekale veliko lažje, veliko bolj enostavno. V primeru Galileja pa bomo res morali poseči tudi po zasebnih sredstvih. Kolegica Barsi Pataki, moram vam reči, da ne vem, kako bi lahko poskrbeli za usklajen razvoj, kako bi lahko pridobili tudi zasebna sredstva za razvoj aplikacij. Tu se pojavlja kar nekaj vprašanj. In mislim, da je prav to vprašanje javno-zasebnega financiranja osrednje vprašanje. Govorili ste tudi o upravljanju, o težavah, s katerimi se sooča ta program, kdaj bo program operativen. Delovna skupina v okviru NEREUSA je jasno povedala, da potrebujemo določena zagotovila v zvezi s tem, kako bo ta sistem deloval, kako se bo razvijal naprej. Vsi akteri, lokalni akteri, podjetja si zastavljajo vprašanje, kako bo ta sistem deloval. Verjetno razumete, da si zastavljajo kar nekaj dodatnih vprašanj, naprimer, kako bo program vzpostavljen, kdo bo z njim upravljal, na kakšen način. Strinjam se, da je treba nujno odgovoriti na ta vprašanja. Ali bo Galileo res operativen in kdaj? Hvala, gospod Tortora. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda se strinjam s tem, kar sta povedala predhodna govornika v zvezi s javno-zasebnim partnerstvom v primeru Galileja. Ta zamisel je bila predstavljena že na samem začetku, ko smo spostavljali program Galileja, tako da sem nekoliko presenečen, da se ponovno pojavlja. Kaj bomo storili, ko bo treba pridobiti ustrezna sredstva za nadaljni razvoj? Številne odločitve so bile sprejete s precejšno mero poguma. Namreč želeli smo, da bi se ta program stotstotno financiral z javnimi sredstvi, da bi ga financirale institucije. Vidimo, kaj je bilo narejeno na področju GMES-a. Morda bi pri Galileju lahko obrali podobno pot, vendar danes nihče več ne dvomi o tem, da bi v srednjeročnem obdobju morali stvari pri Galileju nekoliko spremeniti, da pa bo vsaj na ta srednji rok Galilejo še vedno financiran z javnimi sredstvi. Potem pa še vprašanje, kdaj bo Galilejo operativen. Vseeno bi rad posredoval neko bolj optimistično sporočilo danes. Zdi se mi, da je najtežji del nalog že za nami, tisto, kar je bilo najtežje opraviti, smo že storili, odločitev je bila sprejeta, sedaj pa nas čakajo najtežje naloge na tehnološki, tehnični in industrijski ravni. Vendar bodo dejavnosti na tem področju načrtovane in izvajanje strani strokovnjakov, ki poznajo to področje, mislim, da bomo zagotovili tudi ustrezna finančna sredstva, tako da bo delo upravljeno v rokih, ki so bili že napovedani. potem pa še vzpostavitev te vesolske infrastrukture. Na tem področju nas čaka še predvsej dela, če bomo želeli ta satelitski sistem narediti operativen. Nikakor pa ne želim podcenjevati dela, ki ga bo morala industrija še opraviti v zvezi s tem. Hvala. Starek. Starek.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 javno. Ker nam pri prejšnjem projektu pri tem ni uspelo. Želel pa sem v svoji predstavitvi izpostaviti operativni del. Mislim, da tukaj govorimo o nečem drugem in imamo tudi drugačne parametre, kar se storitev tiče, ki jih bo nudil Galileo. Naša naloga je ugotoviti, kakšen bi lahko bil dejanski prihodek in ali bi lahko bilo to finančno vzdržno. Ko govorimo o gospodarsko-družbenih koristih, potem prihodkih iz drugih področji, tudi glede na to, da bo pač se ta trg razvijal, potem so vse te številke samo globalnega značaja. Manjka pa dejanska razdelitev po posameznih področjih storitev, ki jih bo zajemal Galileo. Če bo Galileo se financiral javno in bomo skušali reševati življenja, naprimer, potem se vsi strinjamo, da je to zelo pomembno. Vendar pa potrebno je vsaj pomisliti tudi na razmerje trga, ki bodo pokriti s temi storitvami v nasprotju z bolj tržnimi storitvami. Zato mislim, da bi morali zato, da bi imeli bolj jasno predstavo o finančnih prednostih projekta, ko uporabljamo različne storitve, to razdelitev tudi opraviti. Kar se upravljanja Galileja tiče, to mislim, da je bilo prvo vprašanje. Da, to vprašanje je zelo zapleteno. Za upravljanje tega projekta bomo potrebovali usklajevanje na različnih področjih. Gospod Tortora je o tem že govoril. Menim pa, da je GSA že zelo pozitiven primer, čeprav smo sedaj spremenili delovanje tega projekta. Kar se tega projekta tiče in kar se uporabe na tehničnem in administrativnem področju tiče, je po mojem mnenju to nekaj, kar bi lahko predstavljalo podlago za splošno upravljanje projekta, kajti GSA je tista podlaga, kjer se, vsi, kjer se vse najpomembnejše udeležene strani strinjajo, da je to zelo pomembno. Od leta 2014 do leta 2018 menim, da bi Galileo moral biti operativen, vsaj v omejeni različici in bi moral ponuditi temeljno funkcionalnost. Potem bi lahko ovrednotili vse storitve in bi se lahko morda osredotočili na tržne storitve. In potem še eno vprašanje. Kaj lahko storimo, da bodo podjetja in operaterji, ki so odgovorni za aplikacije v cestnem sektorju, te aplikacije tudi uporabili, kako lahko pritisnemo na njih. Mislim, da moramo uporabiti primer elektronskih poli, oprostite, elektronskih sistemov za pobiranje pristojbin. In mislim, da moramo seveda premisliti o tem, katere tehnologije moramo uporabljati na določen način. In vse to je potrebno zajeti vse to je našteto v različnih direktivah Evropske komisije. Zato mislim, da je to pot uporabe tudi v drugih direktivah. In tako jih moramo tudi spremeniti. Hvala lepa. Hvala, gospa Vazi Bataki. Barsi Bataki je hotela dodati še dva stavka. Yes. Ja, yes, uh, thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. naj povem nekaj besed o prihodkih. Kot sem že dejala, bi morali akcijski načrt izdelati čim prej. Naj pa upozorim na uredbo 2008. Gre za medoperabilnost in operabilnost sistemov. Mislim, da tega vprašanja še nismo razrešili. Parlament ima sedaj veliko priložnosti na tem področju, kajti v ustreznem členu lahko parlament sledi regulativnemu postopku z nadzorom. Prav tako bi lahko bilo zelo pomembno pospešiti standardizacijo. Standardizacijo namreč potrebujemo. Veliko je možnosti za parlament, da bi pospešil uporabo prihodkov in razvoja aplikacij, kar bi pomenilo prihodke. Hvala lepa. Um, hvala. Tudi komisija eh, lahko spregovori, če želi, gospod Verhoef, ali bi lahko kaj dodali k temu. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan. Najprej se zahvaljujem vsem strokovnjakom za zelo dragocene prispevke. Mislim, da lahko ugotovimo, da so izzivi pri Galileju dvoji. Imamo predvsej tehničnih izzivov, upravljavskih izzivov, pravnih vprašanj in tudi finančnih. Na vse to bo potrebno najti odgovor. Seveda si bomo morali prizadevati v naslednjih letih pri vseh teh vprašanjih. Naj sedaj dodam nekaj besed o vsaki od predstavitev, potem pa podam še splošne zaključke. Najprej v prvi predstavitvi mislim, da je bila izpostavljena vloga MSP-ov. To je zelo pomembno za novo komisijo. Pri razpisih smo se tega že lotili. Vloga MSP-ov je zapletena, kajti tukaj imamo visoko specializirane MSP-je, gotovo pa obstaja še možnost za rast na trgu in o aplikacijah smo veliko že govorili, tako da resnično menim, da je to zelo velika priložnost za vse. V nasprotju z mnogimi drugimi področji, kjer se mora v to vključiti velik del industrije, je satelitska navigacija, področje, kjer so lahko udreženi MSP in visoko specializirana podjetja, samo nekaj ljudi že lahko začne. In to je zelo pomembno, kajti po Evropi, po vseh regijah, po državah članicah lahko to pomeni neposredno prednost. tem trenutku skušamo pripraviti novo internetno stran. Vodila bo komisija, prav tako bo prispevala Evropska vesolska agencija in to bo pomemben portal za načrtovanje in izvajanje programov. Pomembno bo tudi za tehnične podatke o programih in to bo vir za vse, ki bi želeli vedeti več o tem. Kar se gospe Barsi Pataki tiče, sem seveda hvaležen za njene prijazne besede. Mislim, da je za komisijo najpomembnejše, da po desetih letih pogovorov o tem, ali bomo imeli Galileo ali ne, smo sedaj lahko pokazali napredek, imamo že pogodbe, prav tako imamo tudi roke za pogodbe in jasen časovni razpored. Mislim, da je dobro pokazati, da je EU resna glede tega in da lahko sedaj tudi poskrbimo za potrebne investicije. Kot je omenila, imamo predvsej izzivov, ki so še pred nami. Naj izpostavim enega. Tukaj gre za vlogo lastnika sistema. To je nekaj novega za EU. Razen zgradb bo Galileo prva infrastruktura infrastrukturni prvi infrastrukturni projekt, ki bo v lasti EU. In seveda je potrebno načrtovati tudi financiranje in načrtovati poslovanje. To je zelo pomembna naloga. Komisija je že začela s tem vidikom upravljanja premoženja in to moramo razširiti tudi na upravljanje programa v prihodnosti. Kar se gospoda Tortore tiče, mislim, da se strinjamo, da je zelo pomembno imeti dobre organizacijske strukture. To je novo za komisijo, kajti običajno, ko upravljamo programe, gre samo za subvencije in upravljanje subvencijami. Tukaj gre za nekaj drugega, vendar pa mislim, da je veliko stvari, ki jih je omenil, že pripravljenih videti pa moramo, kako bo vse skupaj izgledalo na dolgi rok in ali je komisija tista, ki mora nadaljevati s tem delom ali pa moramo najti kakšna drugačna sredstva. Kar se predstavitve gospoda Stareka tiče o aplikacijah, to je verjetno najpomembnejše področje. Infrastruktura je seveda zelo znemirljiva. Vidimo rakete, satelite, to stane veliko denarja, vendar pa pravzaprav gre za aplikacije in eh, imamo jih zelo veliko. Po sedanjih izračunih pa smo ugotovili, da je tržni delež za satelitske storitve do leta 2020 okrog 0,5%. 250 milijard vsako leto. Industrija je želela dobiti vsaj tretjino tega trga. To pomeni precejšnjo vsoto. Naj vam sedaj navedem, navedem številko. Tukaj gre za Galileo in Egno skupaj. To bo stalo približno 750 milijonov evrov letno. Vendar pa, če je to tisto, kar je potrebno, da bo industrija razumela, kako te storitve delujejo in če bo to katalizator za to, da bomo potem lahko imeli 70 milijard evrov prihodkov na leto, potem mislim, da je to vredno storiti. Potem pa kar se regulative tiče. Najprej gre za globalni sistem. Galileo bo nudil globalne storitve. Regulativa pa, zakonodaja pa se bo nanašala samo na EU. Tako da bo to seveda delovalo v EU, če si bomo tega želeli, vendar pa druge po svetu verjetno to ne bo veljavno. In Zato se moramo vprašati, kateri je pravi pristop. Ali si morda želimo sporozuma s Švico, da bi Švica uporabljala podobno zakonodajo kot mi. Mislim, da je to zelo zapletena zadeva. Potrebno je storiti še veliko, da bi razvili aplikacije in da bi zagotovili, da ne bo ovir v EU. Prav tako pa si moramo zapomniti, da je Galileo globalni sistem. Potem je bilo zastavljeno vprašanje, katero je tisto najpomembnejše politično vprašanje pred nami. Za nas je to vprašanje, kako lahko EU nudi dolgoročne zaveze. To je bilo omenjeno tudi v strokovnih mnenjih. Če uporabniki ne bodo imeli vtisa, da obstaja, dolgoročna politična zaveza, da bomo imeli globalni upravljalski sistem, da bomo imeli zagotovljeno financiranje, potem je prav mogoče, da nam ne bo uspelo, če vzamem letalsko, za primer letalsko industrijo. Opremiti bi morali vsa letala spremniki, ki bi spremljali Galileo. To bo stalo veliko denarja. Potem morajo seveda tudi usposobiti pilote za uporabo teh naprav. To bo stalo zelo veliko in to bodo storili le, če bodo vedeli, da takšna dolgoročna zaveza obstaja. Da obstajajo zagotovila, da bomo tudi na dolgi rok v EU zagotovili, da bo globalni navigacijski sistem deloval. Vprašanje torej ni samo, kolikšni bodo stroški in kako bi to naj izvedli, temveč ali smo sploh sposobni vse skupaj izvesti na dolgi rok. Razpisi v letih 2008 in 2009 so bili prvi pogumni korak. Sedaj pa v naslednjih mesecih moramo ugotoviti, ali bo EU lahko podala to dolgoročno zavezo, da bodo potrošniki prepričani in pomirjeni. In na podlagi tega bomo lahko začeli uporabljati Galileo. Naj pa izpostavim še nekaj. Eden od sistemov ruskih kolegov ni imel dovolj dolgoročnih zavez in Zato imajo zelo veliko težav. Pravzaprav zelo malo ljudi ta sistem uporablja izven Rusije, ker ta sistem ni dovolj stabilen. Nedavna jamstva ruske vlade pa kažejo na to, da želijo zadeve spremeniti. Torej, ugotoviti moramo, kako bi te zaveze podali, koliko bo to stalo in kaj bi naj storili te razprave so zelo zapletene. V naslednjih dveh, treh mesecih bomo podali predlog, ki je bil že omenjen. Sedaj, ko imamo novo komisijo. Zdaj pripravljamo predloge, ki bodo potem predani svetu in parlamentu. Naslednje pol leta bi se lahko o tem pogovarjali potem pa bo potrebno sprejeti tudi potrebno zakonodajo in mehanizme za uveljavitev tega. Hvala lepa, gospod predsednik. To je vse. Prisrčna hvala tudi vam. Ob koncu predajam besedo poročevalcu kolegu Rimeku in ga prosim za Ocino današnje razprave in da nam da nekaj informacij tudi o nadaljevanju dela. Gospod Rimek, beseda je vaša. Predsedo, ja, eh, bih se jako spal. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi ponovno dali besedo. Sam sem poročevalec za to temo. Pripravljam poročilo, ki ga vsi imenujemo umestno poročilo. Zato bi, če mi dovolite, sedaj podal samo nekaj pripomp na to, kar so izrekli današnji gostje na tem mini zaslišanju. Mislim, da se moramo vsem strokovnjakom zahvaliti za to, da so sprejeli naše povabilo, da so nam posredovali svoje mnenje in svoje pripombe. Današnja izmenjava mnenja je bila po mojem mnenju zelo koristna in tudi daje navdih za naprej. Zato bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so danes sodelovali v razpravi. Številna zanimiva vprašanja, mnenja in tudi pripombe so bile izrečeni. Govorili ste ne samo o sistemu, temveč tudi o poročilu, ki ga pripravljam. Vesel sem, da je gospod Beneto v svoji predstavitvi potrdil moja pričakovanja, predvsem tista v zvezi s tem, kakšen je položaj regij v odnosu do Galileja. Po mojem mnenju je regionalna raven tista, ki je najbližje našim državljanom in na nek način predstavlja povezavo med evropsko ravnjo in državljani. ta sistem bi lahko koristil vsakemu posamezniku, vsem državljanom. Zelo vesel sem bil tudi predstavitve gospe Barci Pataki. Vsi vemo, da je ona strokovnjakinja za to področje. Gospa pravzaprav pozna vse vidike satelitskih navigacijskih sistemov. Mislim, da ima zelo jasno izdelano tako politično kot tudi strateško mnenje glede tega programa, tudi kar se tiče financiranja in ostalih vidikov. Z velikim veseljem bom še naprej sodeloval z njo. Zelo vesel sem, da se je danes odeležila današnjega zaslišanja. Gospod Tortora, najlepša hvala tudi vam za podano predstavitev. Številni so že omenili, kako pomembno je, da se zagotovi kakovostno upravljanje tega programa. Tega se vsi zavedamo. Gospod Starek, vi ste nam predstavili kar nekaj pomembnih vidikov, nekaj pomembnih vprašanj v zvezi z Galilejem in ostalimi satelitskimi navigacijskimi sistemi. Predvsem ste izpostavljali prednosti, ki jih prinašajo to vrstni sistemi. Gospod Starek predstavlja mlado generacijo. To je pomembno. Namreč mlada generacija meni, da je Galilejo projekt, ki ima dolgoročno perspektivo. Mislim, da je to za vse nas zelo pomembno vedeti. Najlepša hvala tudi predstavniku komisije. Zagotovo bomo zelo tesno sodelovali tudi v prihodnosti, ko bomo obravnavali to vprašanje. Osebno menim, da vsi poznate moje stališče glede Galileja, tako da o tem ne bom nadolgo in široko govoril. Zagotovo boste prebrali tudi obrazložitev v poročilu, ki ga pišem. Jasno pa je, da se vedno znova pojavljajo tri težave pri vsakem programu ali projektu. Prva težava je pomankljivo financiranje potem je druga težava ta, da prihaja do zamud in tretja težava je ta, da na globalni ravni obstaja kar nekaj konkurentov. Letos bom, bom star 62 let in eh, obravnaval sem že ogromno število projektov, več kot 40 projektov, vedno znova smo se soočali s finančnimi težavami, prihajalo je do zamud in soočali smo se s številnimi tekmeci. Prepričan pa sem, da bomo te težave uspeli premostiti s pomočjo vseh akterjev. Gospe in gospodje, verjetno boste veseli tudi zaradi tega, ker smo zaslišanje opravili v predvidenem času. Hvala. Hvala tudi vam, gospod Rimek, za dobro pripravo današnje prireditve, ki je bila zelo pomembna za nas vse in prepričan sem, da bo vaše poročilo zelo zanimivo poročilo in da bomo še intenzivno o njem razpravljali. Seveda bodo kolegice in kolegi še lahko tudi podali predloge sprememb. Za danes smo to obravnavo končali. Vsem še enkrat najlepša hvala kolegu Rimeku, strokovnjakom. S tem zaključujem ta sestanek in prosim, da eh, torej predstavniki političnih skupin povabijo koordinatorje malo prej.